Na dnevnem redu imamo sedaj izjavo podpredsednice komisije visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko v zvezi s sklepi vrhunskega srečanja med Evropsko unijo in Rusijo, ki je potekal med 31. maj in 1. junijem. Besedo, kar predajam podpredsednici gospe Ashton, izvolite. Uh, Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, veliko veselje mi je, da danes lahko govorimo o rezultatih zadnjega vrha med Evropsko unijo in Rusijo v Rostoku. Ta vrh je bil dober, pragmatičen, konstruktiven. Na tem vrhu smo tudi potrdili, da si Rusija resnično želi močnejših, tesnejših odnosov z Evropsko unijo. Partnerstvo za modernizacijo je bilo sproženo na tem vrhu. Kot veste, je to stalna tema tudi v uradu predsednika Medvedeva. On meni, da se mora Rusija posodobiti. Evropska unija je, Rus, je največji vlagatelj in najpomembnejši trgovinski partner Rusije, zato smo pravzaprav na ravni zaveznik v tem. Naš pristop je jasen in tudi cilj je jasen. Če želimo biti uspešni, potem mora vsako posodabljanje biti širše zastavljeno. Spodbujati je treba podjetništvo, inovativnost, krepiti je treba tudi demokratične vrednote in vladavino prava. Zato je učinkovito delovanje pravosodnega sistema, boj proti korupciji in tudi dialog s civilno družbo tisto, kar bi moralo biti v tem partnerstvu za modernizacijo prednostnega pomena. Evropska unija je, tako kot v preteklosti, tudi danes izpostavila problem novinarjev, borcev za človekove pravice. 31. maja smo v Moskvi videli, kakšne težave se še vedno pojavljajo, ko gre za ustavno pravico do prav, svobode zborovanja in združevanja. Na Severnem Kaukazu je vse več nestabilnosti in tudi to področje nas skrbi. Vendar je prišlo tudi do pozitivnih premikov. Pomembno je, da jih priznamo kot take. Razširil se je tudi moratorij v zvezi s smrtno kaznjo, ratificirali so protokol številka 14 Evropske konvencije o človekovih pravicah. Kar zadeva pravno državo in boj proti korupciji, tudi ta dva vidika bosta prispevala k bolj prijaznem okolju za poslovanje. Investicijski tokovi v Rusijo so se znižali in Rusija razume, da mora storiti več, če želi pritegniti vlagatelje priključitev VTO-ju oziroma Svetovni trgovinski organizaciji se upada s to širšo strategijo izvajanja procesov, ki temeljijo na pravilih. Evropska unija je podprla pristop Rusije k tej organizaciji in upa, da bo delo v zvezi s tem kmalo zaključeno. Politične zaveze, da se odprejo tudi trgovinske poti, je treba sedaj prevesti v stvarnost. Izvajanje Carinske unije Rusija, Belorusija, Kazahstan zbuja kar nekaj skrbi. Nimamo nič proti carinski uniji kot taki. Tudi mi imamo carinsko unijo, vendar nas skrbi, da takšna unija ovira trgovino, ne pa da jo spodbuja. Vsaj tako kaže trenutno predlagana carinska unija. Poleg tega smo se na področju energije ukvarjali z infrastrukturo, z energetsko učinkovitostjo. Partnerstvo za modernizacijo bo tu odigralo pomembno vlogo. V tem novem sporazumu mora biti jasno predeljeno tudi, kakšna bo preskrba z energijo. Upoštevati je treba tudi listino o energiji. Ta listina je verjetno najbolj primeren forum za to, da se predlagajo tudi več stranski sporazumi. Energetska učinkovito zmanjševanje toplogrednih plinov sta ključnega pomena pri boju proti podnebnim spremembam. Rusijo smo spodbudili naj bo bolj ambiciozna, ko gre za cilje 15 do 20 odstotkov primerjavi z ravnmi v letu 1990. Vse to bomo seveda še stopnjevali do srečanja v Cancunu. Rusija mora hitro ukrepati, vendar razumemo, kakšen je notranji kontekst, zlasti, ko gre za ta občutljivo vprašanje v Evropski uniji. Evropska unija je podarila tudi to, da treba storiti korak za korakom, ko se izvaja orientiran pristop. V zvezi s tem smo podali tudi konkretni predlog. Še enkrat si bomo gledali tudi sporazum o ponosovitvi vizumskih postopkov. Upamo, da bodo dvostranski sporazumi o malo obmejnem prometu skleneni tako s Polsko kot z Litvo. S tem bi omogočili veliko lažje življenje Rusom, ki živijo v Kaliningradu. Govorili smo tudi o obvladovanju kriz z obema stranema. Predstavili smo primer Atalante in Unforčat. Želeli smo si, da bi to sodelovanje še poglobili. Rusija je predstavila tudi konkretne predloge, ki jih bomo preučili. Seveda mora Evropska unija ostati neodvisna pri sprejemanju odločitev. Na tem vrhu smo se imeli priložnost pogovoriti tudi o številnih mednarodnih temah. Iranski jedrski program, Afganistan, Pakistan, bližnje vzhodno vprašanje, vzhodno partnerstvo, Kosovo. Govorili smo tudi o širši evropski varnosti. Vesela sem, da smo skupaj z zunanjim ministrom Lavrovom podali skupno izjavo v zvezi s smrtnimi žrtvami, do katerih je prišlo pri napadu na človekoljubni konvoj v Gazi. Poleg tega smo slišali tudi, kakšno je mnenje Rusije glede Moldavije in še drugih obmejnih držav. Hvala lepa. Sedaj pa dajemo besedo v imenu političnih skupin. Najprej za dve minuti v imenu skupine EPP, kolega Brok. Soka predstavnica, podpredsednica komisije, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, gospešno se zahvaljujem za njene izjave in tudi za vodenje tega vrha. Mislim, da je postalo jasno in tam je bilo to tudi jasno izraženo. Da, obstaja skrb, kar zadeva procese v Rusiji, demonstracije, naprimer tudi dejstva, da v Gruziji še vedno ni vzpostavljena situacija na temelju mednarodnega prava. Vendar je treba videti tudi napredek z sporozumom o modernizaciji. Rusija je seveda za nas velikega strateškega pomena, imamo velike skupne interese na gospodarskem področju, na energetskem področju. Mislim, da je tudi jasno, da pri pogajanjih 5 plus 1 glede Irana in pri skupni evropski resoluciji prihajamo do nekega skupnega stališča, kar je pomembno kot tudi pri drugih vprašanjih. Treba je tudi povdariti pomen dela kvarteta za reševanje krize na Bližnem vzhodu. Gre tudi za vprašanje verodostojnosti Rusije, kako nam bo uspelo spodbuditi napredovanje eh, sporazuma partnerstvo, o partnerstvu in sodelovanju, kako bomo vključili vprašanje človekovih eh, pravic. Eh, in svoboščine ljudi, pa tudi ključnih vprašanj, ki so urejena v energetski listini. Vse to je za nas pomembno. Rusija se mora biti pripravljena tudi pravno zvezati glede izvajanja teh sporazumov in da vzame resno tudi pogajanja v Svetovni trgovinski organizaciji, če želi biti polnopravni akter na mednarodnem parketu. Mora biti Rusija eh, pripravljena dobro delovati carinska unija z eh, Kazahstanom in Belorusijo. Tukaj ni dober znak, kar pa zadeva angažiranje G20. Eh, smo dosegli pozitivne rezultate, še zadnja pripomba. Zdi se mi pomembno, da vprašanje vizmo pospešimo, vendar je treba povdariti, da mora biti to seveda usklajeno eh, z vizovskim vprašanjem, kar zadeva vzhodne sosede, ki tukaj ne smejo imeti Eh, ne, mo, ne smejo biti v slabšem položaju, ne sme eh, biti tako, da bi za ruskim potnim listom lažje prišli v Evropo eh, kot z ukrajinskim. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine. SD, kolega Severin, za minuto in pol. Much, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospa, visoko predstavnica, gospe in gospodje. Odnosi med EU in Rusijo so strateško zelo pomembni. Označujejo jih ne samo gospodarski interesi, ampak tudi cilj tesnega sodelovanja na različnih mednarodnih področjih. Geografsko Rusija je in bo tudi ostala najtesnejša soseda Evropske unije. Še naprej bo imela pomembno vlogo v euroazijskem območju, pa tudi v euroatlantskem območju. Govorili bi lahko tudi o tem, kako sta si EU in Rusija komplementarni med potrebami in viri. Govorili bi lahko tudi o združevanju in zbliževanju na področju nekaterih ciljev, ki so pomembni na globalni ravni. Razumeti moramo tudi, da je nestabilna in ranljiva Rusija izziv za Evropsko unijo. Medtem pa Prav nasprotno velja za stabilnost. Prav tako Rusija ve, da je stabilna soseščina dobra za Rusijo in ne obratno. Okvir za strateške odnose med EU in Rusijo mora vključevati več ravni. Partnerstvo za modernizacijo je zelo pomembno, kajti to bi prispevalo k oblikovanju zaupanja, medsebojne odvisnosti in konvergence z Rusijo na širših področjih partnerstvo za pristop k svetovni trgovinski organizaciji bi prav tako morali preučiti, kajti tako bi lahko Evropska unija pomagala Rusiji pri integraciji v STO. Tudi energetska skupnost je zelo pomembna. To bi moralo vključevati tudi tristransko sodelovanje in to vrsten instrument za sodelovanje z državami v prehodu. Razmisliti moramo tudi o posebnem formatu skupaj z ZDA o tem, da bi posodobili dogovore z Evropo in na področju varnosti. Vzpostavili bi posebne mehanizme ravnovesja, vendar moramo tudi človekove pravice obravnavati tako, kot je treba. Dialog o človekovih pravicah ne sme biti geološ, geopolitično orodje, ampak mora biti v srčiki pravega političnega sodelovanja in zagotoviti moramo institucionalno interoperabilnost. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospa Ojoland. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa visoko predstavnica. Vrhunsko srečanje med EU in Rusijo v Rostovu je zelo pomembno, še posebej, kar zadeva gospodarsko sodelovanje. Tam smo dosegli veliko rezultatov. Pa pomembno je tudi to za globalno raven. Ne smemo pa spregledati načel za demokracijo, človekove civilne pravice in pravno državo. ALDE podpira program modernizacije, ki je namenjen temu, da bi spodbujali trgovino z Evropsko unijo. To lahko dosežemo, če bo Rusija storila vse, kar lahko, da uredi svoje pravno in gospodarsko okolje. Carinska unija je za nas znak, da. Rusija ne namerava pristopiti k STO v bližnjem roku. Kar zadeva tuje naložbe v Rusijo, tukaj iščemo pravno gotovost, naj si bo na energetskem trgu ali na katerem koli drugem področju. Iščemo več pristojnosti, da bi več pripravljenosti, da bi Rusija sodelovala pri trgovini blaga. Želimo pa tudi spodbujati vizumski režim med EU in Rusijo. Ampak Če želimo doseči napredek, mora Rusija sprejeti praktične ukrepe. Kar zadeva varnost oskrbe z energijo, Alde misli oziroma je mnenja, da bi morali doseči sporazum na podlagi načel energetske listine. Pozdravljamo ratifikacijo Rusije protokola številka 14 o konvenciji o človekovih pravicah, pa tudi potrditev moratorija za smrtno kazen. Opozoriti pa želimo na to, da mora Rusija še vedno izpolniti svoje obveze v zvezi z Gruzijo. Veselimo pa se že odkritega sodelovanja Rusije, kar zadeva reševanje spora v Moldovi in Južnem Kaukazu. Želim pa opozoriti na neke temeljne vrednote. Alda je za partnerstvo z Rusijo, ampak ne smemo pa sprejeti kršitev načela pravne države in demokracije. Nobeno gospodarsko prednost ne moremo upravičiti tako, če bomo sprejemali tovršne kršitve. Mihajl Kordokovski in sojenje kaže na to, da Rusija ne spoštuje načel pravne države. Predlog spremembe številka 5 Aldeja opozarja na to, zato pozivam kolege, da to podprejo. Hvala. Grace, Hvala lepa. Sedaj pa za skupino zelenih, kolega Šulc. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, pred nami imamo skromno resolucijo glede srečanja na vrhu med Evropsko unijo in Rusijo, ki je bil zelo skromen, prav tako, kar zadeva razključke. Kar zadeva sporozum o modernizaciji, pri tem ne smemo pozabiti na to, da modernizacija ni samo tehnično vprašanje. Pri vsem razumevanju za Rusijo pri razvoju nanotehnologije in izgradnji Silicijeve doline je treba opozoriti na vzpostavitev moče civilne družbe, v kateri se ge ustvarjalne sile lahko razvijajo. Takšno partnerstvo bi morali ponuditi Rusiji in zato je treba premostiti po manjkljivosti in govoriti o problemih, kar je gospod Rompoj tudi naredil skupaj z Lady Ashton vendar pa je to treba zapisati tudi v našo resolucijo, zato smo vložili štiri predloge sprememb in prosim za podporo eh, tem amandmajem. Gre za eh, konec političnega preganjanja rešitev problemov problematika gospoda Kalickega in eh, gospoda Lebedjeva, kar zadeva uh, smrtne žrtve, oziroma umor teh oseb in reševanje na področju svobode zborovanja in združevanja. Ta svoboda mora biti povezana za svobodo posameznikov in eh, tudi svoboda v Rusiji ne more biti deljiva. Hvala lepa. Grazie, la... Hvala lepa. Sedaj pa kolega Tenok za skupino ECR. Eno minuto. Gospod predsedujoča, gospa Eštenova, glede na to, kako blizu je Rusija EU in glede na to, da ima milijardo vredno gospodarstvo in veliko plina, zato je strateško partnerstvo z Rusijo zelo pomembno in moja skupina priznava, da Rusija igra pomembno vlogo kot stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. Še posebej pa ima Rusija pomembno vlogo pri razmerah v zvezi z Severno Korejo pri kvartetu v Bližnjem vzhodu in tudi to, da bi Iran prepričali, da se odpove jedrskemu programu in pri reševanju spora glede tu, med Turčjo in Armenijo. Mislimo, da smo izboljšali odnose med Moskvo in Kijevom, ampak ta kontroverzna odločitev, da bodo v Krimu na, še naprej imeli vojaške baze, mislim, da kaže, da se Ukrajina vrača v roke matere Rusije. Mislim, da moramo biti pozorni na izjavo gospoda Lavarova, da če bi se Ukrajina enkrat pridružila Evropski uniji, potem to ni v nacionalnem interesu Rusije. Predsednik Janukovič je le tesna zmaga. Vsaj polovica Ukrajincev podpira tesnejše povezave Ukrajine z Evropsko unijo. Zato ne moremo preprosto odpovedati se svojemu odgovornostim, da odgovorimo tudi na njihove želje. Hvala. Grazie. Cari... Hvala lepa. Kolegice in kolegi, z veseljem vas obveščam o tem, da ko gre za medparlamentarna srečanja, je tudi iz Kitajske ljudske skupščine